Uh, ladies and gentlemen. Dame in gospodje. Uh, first of all, my apologies for being. Najprej se opravičujem, ker nekoliko zamujamo. Kolegi, dame in gospodje. Verjetno veste, da je prišlo 15. prejšnji teden do resne železniške nesreče v kraju Buzengenhale. V tej nesreči so številni ljudje izgubili življenje. Med njimi je bil tudi eden od zaposlenih v parlamentu, Claudio Tantiego. Star je bil 40 let delal pa je v generalnem direktoratu za tisk. In ta nesreča, ki je bila že sama po sebi tragična, je bila tragična tudi za parlament. Zato vas prosim za minuto tišine, da se poklonimo tistim, ki so izgubili življenje. hvala. Uh, Običajno gremo takoj na dnevni red, ampak vem, da želijo naši belgijski kolegi nekaj povedati, tako da smo se dogovorili, da preden začnemo z dnevnim redom in bomo dali besedo. Vem, da bi eden od belgijskih kolegov želel nekaj povedati, Tako da dajem besedo najprej Dirku in potem še Saidu, kot želite. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala, da ste omogočili, da je tudi ta odbor pokazal sočutje do umrlih. Gospod predsednik, situacija je zelo dramatična. Vzroki nesreče še niso znani, še vedno teče preiskava. Jasno pa je, da kljub temu, da velja železnica za zelo varen način potovanja v primerjavi z drugimi načini potovanja, pa v primerjih, ko pride do take katastrofe, kot je ta, moramo zelo natančno ugotoviti, kaj se je zgodilo. Prepričan sem, da bodo ustrezni organi zagotovili, da se razčisti, kaj se je zgodilo in da bodo tudi sprejeti potrebni ukrepi, da se poveča varnost na belgijski železnici. Poleg tega pa je bilo v tem kontekstu govora tudi o delu Evropske unije in sicer v zvezi z organiziranostjo železnic po vsej Evropi. Govora je bilo o ukrepih na železnici. Mnogo je bilo pripomp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 nikakor ne drži, da bi Evropska unija ne posvečala nikakršne pozornosti varnosti na železnicah. Sam sem bil poročevalec na temo varnosti v železniškem prometu. Podarili smo, da je to izjemno pomembno, da želimo najviše varnostne standarde in želimo se zahvaliti komisiji in svetu, ki sta sodelovala z nami, da bi izboljšali varnost. Tako da se mi zdi, da je to zelo neumestno v tej razpravi. Seveda želim izraziti sožalje vsem tistim, ki so izgubili sorodnike, prijatelje, pa tudi tistim, ki so bili poškodovani in mislim, da bo veliko več narejenega po tej nesreči, da se izboljša varnost. Hvala, kolega Sterks. Moram reči, da sem bil tudi sam zelo razočaran zaradi pripomb, ki smo jih slišali po nesreči strani nekaterih organizacij glede dela Evropske unije. Mislim, da je bilo primirno to, kar ste povedali in predlagam, da na tem tudi ostane. Sajd. Eh, eh. Hvala lepa. Tudi sam želim spregovoriti v imenu svoje skupine in želim izražiti svoje iskreno sožalje vsem žrtvam te nesreče. Kot je povedal kolega Sterks, Železnica velja za varen način prevoza, ko pa pride do nesreče, so lahko posledice hude. Naša vloga ni, da se tukaj pogovarjamo, kdo je bil odgovoren, če ga v kriv, da je ta nesreča bila. Verjetno je šlo za celo vrsto, za splet okoliščin in zelo težko je, da bi mi sodili, kaj se je zgodilo vendar pa mora naš odbor še naprej delati na varnosti železnic, tako kot smo to počeli tudi v preteklosti. Gre za dolgoročno stvar, gre za stvari, o katerih smo se že pogovarjali, sistem ERTMS. To je učinkovit sistem, če pa naj bo uspešen, zahteva postopno uvajanje. Prav tako bi se morali pogovarjati o tem, kako bi lahko Evropsko agencijo za železnice bolj okrepili in kako bi lahko še bolje zajamčili varnost za naše državljane po vsej Evropi. Pripričam pa sem, da se bomo o tem še pogovarjali. Hvala lepa, gospod Dura. Hvala. Nimam kaj dosti dodati k temu, kar sta povedala že kolega pred menoj. Mislim, da moramo iz spoštovanja do sorodnikov umrlih, sorodnikov našega kolega iz parlamenta, narediti vse, kar je v naši moči. Nekatere pripombe so bile absurdne. Mi, kot člani tega odbora, moramo podpreti še večje prizadevanje za doseganje varnosti v železniškem prometu, morda preko harmonizacije s podporo družbam, državam članicam pri uvajanju varnostnih sistemov. Morda bi morali pogledati tudi, pod kakšnimi pogoji delajo strojevodje. Ne gre samo za Belgijo, gre tudi za druge države. Veliko jih uporablja železnice in to pomeni, da je pritisk za strojevodje veliko večji. Zato moramo biti zelo previdni in poskrbeti za to, da bodo zaposleni in seveda vsi potniki varni. Če želimo železnico kot mora biti železnico, ki bo učinkovita, ki jo bodo ljudje radi uporabljali, potem moramo podpreti vse vidike varnosti v železniškem prometu. Gre za tehnične vidike, pa tudi recimo za delovnik strojvodi. Hvala. Prosil sem belgijske kolege naj spregovorijo, vem pa, da se želijo oglasiti še drugi. Lepo prosim, če ste kratki, zavedam se sicer resnosti situacije, ampak prosim, da ste čim krajši gospod Tusos in potem gospod Kune. Tudi mi se želimo počastiti umrlim in izraziti sožalje. Častimo se spominu tistih, ki so zgubili svoje življenje. Naš odbor mora začeti razpravo v zvezi z varnostjo železniškega prevoza. Dejstvo je, da imamo težke probleme in smo zabeležili povišanje števila nesreč. Ampak v bodočnosti imamo še svoje predloge v zvezi s tem, ko bomo o tem razpravljali. Hvala. Hvala lepa, gospod Tusas. Ne spomnim, veliko razprav smo imeli v tem odboru na temo varnosti v železniškem prometu. Gospod Kune, v imenu skupine EPP želim prijateljem in sorodnikom vseh žrtev izraziti iskreno sožalje. Še zlasti kolegicam in kolegom, ki so morda komaj da ušli zaradi spleta okoliščin taki kruti usodi. Mislim, da je zelo pomembno, da tako kot v preteklosti, tudi v prihodnje delamo na varnosti v železniškem eh, prometu in tudi v primestnem prometu. Hvala lepa. Thank you and finally Mrs. Foster. Hvala lepa, gospod Foster. Ja, Hvala, gospod predsednik. Tudi imenu skupine ECR želimo izraziti naše sožalje sorodnikom našega kolega iz parlamenta in vseh drugih žrtev. Povedali ste, kako so nekateri mediji obravnavali to tematiko in to mora spomniti vsem nas da če skušamo priti do nekih zaključkov v tako težkih okoliščinah, tako zgodaj, potem to ni naloga politiko ali medijev, treba se je usesti in razmisliti. Ne potrebujemo senzacij, kar gre za zelo resno situacijo. Kot predsednik tega odbora, morda v imenu odbora, lahko pišete ministrstvu belgijske vlade in odrazite naše stališče. Mislim, da moramo biti vse zelo potrpežljivi, da bodo preiskovalci lahko ugotovili, kateri je bil vzrok in kako se mu lahko izognemo v prihodnje. Hvala, gospa Foster. Moj namen, če se seveda strinjate, je, da bi pisali pristojnemu ministerstvu, izrazili naše sožalje in namen sem imel predlagati, da počakamo na uradno poročilo, preden bi na karkoli sklepali. Vsakokrat znova me preseneča, ko pride do nesreče, kako hitro ljudje sklepajo. Želim si, da bi enkrat ljudje počakali, nič ne rekli, ampak počakali, da dobimo poročilo. Sicer pa vidim, da vsi v tem odboru izražamo sočutje in sožalje do sorodnikov, žrtev, potnikov in zaposlenih. Upamo, da bodo belgijski organi čim prej zaključili preiskavo glede vzroka. Dobro, hvala za vašo podporo. Predlagam, da gremo sedaj na naš dnevni red. Slišal sem, da so tovornjaki iz Luksemburga nekje obtočali, tako da nimamo vseh gradiv. Če vas zanima, zakaj ni vsega gradiva, očitno se je nekje zataknilo na poti med Luksemburgom in Brusljem. Očitno ni samo Velika Britanija tista, ki povsem ohromi, ko pride do snega, ampak obljubim, da bomo čim prej prišli do gradiv. Torej, naslednja točka dnevnega reda je sprejetne dnevnega reda. Nisem dobil nobenih predlogov, tako da je to potrjeno in potem potrditev zapisnika z dne 25. do 27. januarja, če ni pripomb, gremo naprej. Potem pa imamo poročilo gospoda Van Dalna glede pomorske prometne politike. Gospod Van Dalo, prevečujem se, ker malo zamujamo, ampak izvolite, beseda je vaša. Ja, dank u voorzitter. Geachte collega's. Hvala, gospod predsednik. Dragi kolegi, veliko veselje mi je, da vam lahko predstavim to poročilo. Mislim, da imate to pred seboj. Za začetek naj povem, da sem z veseljem delal na tej temi, ki mi je zelo blizu in moram reči, da sem bil počaščen. Da sem pravzaprav lahko v vašem imenu obravnaval to tematiko. Gospod predsednik, želel bi čestitati Evropski komisiji, ki je predstavila zelo izčrpen dokument, s katerim sem bil zelo zadovoljen. Ta dokument mi je bil torej zelo všeč in mislim, da je sedaj pravi čas, da se ukvarjamo s tem kljub sedajni situaciji, namreč eh, gospodarski krizi. Ta bo prizadela tudi pomorski promet, ta leta bodo težka obenem pa obstajajo tudi visoka pričakovanja, kot sem razumel iz eh, razprave zadnjih dveh mesecev. Želimo ustvariti visoko zaposljivost, želimo tudi na področju pomorskega prometa narediti več. Ta mora postati bolj prepoznaven in to je nujno vprašanje. Pogledati si moramo, katera bodo najpomembnejša vprašanja pomorskega prometa v naslednjih nekaj letih. Evropska komisija je, kot rečeno, predložila zelo izčrpen dokument in ta dokument sem z veseljem obravnaval skupaj s poročevalci v senci. Hitro smo se zedinili, da si bomo ogledali, ali se morda še kaj dodati glede prioritet za ta parlament. In gospod predsednik, to me privede do samega bistva mojega poročila, na katero bi rad opozoril. Seveda boste to našli tudi v besedilu samega poročila. Naj jih omenim le nekaj. Prvič, mislim, da je zelo pomembno, da vemo, da ima ta sektor globalno razsežnost. Opravka imamo z različnimi vrstami prometa. Mi se tu ukvarjamo ne samo s pomorskim prometom, pač pa tudi z rečnim prometom, zračnim prometom. Treba pa je vedeti, da ravno pri pomorskem prometu gre za obliko prometa, ki je zelo globalna, kar pomeni tudi globalno konkurenčnost. To je prva stvar, ki jo najdete v mojem poročilu in to prosim imejte v mislih, ko bomo razpravljali o poročilu. Druga zelo pomembna stvar pa je zanimivost samega sektorja. Zdelo se mi je bistveno, da vse skozi v svojem poročilu povdarjam, da se zavedamo, kako pomemben je pomorski promet za Evropo, za gospodarstvo, pa tudi za vsakodnevno življenje, za prevoz blaga, potnikov. Tukaj gre za nekatere ključne elemente. Kot posamezniki smo tesno povezani s tem vidikom in to se mi zdi vredno močno povdariti tretja tema, ki jo obravnavam v svojem poročilu oziroma osnutku poročila, pa se nanaša na državne pomoči. Med izmenjavo mnen z novim komisarjem smo o tem že razpravljali bolj nasplošno in tu gre za vprašanje, ki ostaja ključno še danes, zlasti ko govorimo o prevozu blaga. Pomembno je, kako obravnavamo državno pomoč in našli boste več odstavkov v mojem poročilu, ki govorijo o tem. Še zlasti sem se osredotočil na zaveze gospoda Kalasa v naslednjih nekaj mesecih. Tudi v naslednjih nekaj mesecih pričakujemo nadaljne obljube, ki bodo zelo pomembne pri določanju sporočila komisije. V naslednjih nekaj mesecih se mora vprašanje državnih pomoči razjasniti, ker gre za ključno tematiko in to sem večkrat ponovil v svojem poročilu. Potem naslednji vidik - dostop do poklica oziroma poklicne možnosti. Sam sem dam nekaj predlogov. Seveda je zelo pomembno, da poskrbimo, da dobivamo v pomorske poklice nove mlade ljudi. Vemo, da se prebivalstvo v Evropi stara in da imamo na nekaterih področjih trga dela pomankanje. To velja še zlasti za pomorski promet. Zato je pomembno, da se zagotovi kontinuiteta v pomorskih poklicih. Bi pa rad še zlasti povdaril, da moramo to povezati tudi z drugimi področji, ki so povezana s pomorskim prometom, kot so recimo raziskave, razvoj in tudi dejavnosti, ki se izvajajo na kopnem in ki so posredno ali neposredno povezane. To je ta grost, ki ga ne smemo izgubiti izpred oči, kajti ne govorimo samo in izključno o prometu. Pomembno se mi je zdelo spregovoriti tudi o pregledih, inšpekcijah in spremljanju. Ne samo zato, ker sem sam preteklih šest let delal na tem področju, pač pa tudi zato, ker pri pregledih, inšpekcijah in spremljanju moramo po eni strani zagotoviti, da zajamčimo kakovost pomorskega prometa, spoštovanje standardov, ki se ne smejo znižati, po drugi strani pa ne želimo, preveč regulatornega pritiska zaradi inšpekcij. Zato sem predlagal, da potrebujemo novo metodologijo za inšpekcije, ki temeli na tveganju. In v besedilu najdete tudi nekaj odstavkov, ki govorijo o tem. Nekateri kolegi skupaj z menoj so se strinjali, da je tudi okolje izjemno pomembno. Če govorimo medcelinskih poteh, poteh med več celinami. Veliko je plovil, ki potujejo na tak način. Imamo pa tudi priobalni promet. Nekatera plovila imajo bolj sodobne motorje, druga pa ne. In tu je primankljaj še velik. Zato sem opozoril tudi na potrebo po razvoju nove tehnologije in tudi po izkoriščanju tehnologij, ki že obstajajo. Sam sem si dobro ogledal ne samo pomorski promet, pač pa tudi notranje rečne poti. Obstajajo nekatere nove tehnologije, novi motorji, zlasti pri celinskih plovnih vodah, kjer je bilo doseženega veliko. In te rešitve smo skušali prenesti iz celinskih plovnih poti tudi v pomorski promet. Potem zelena pristanišča. To je zelo pomemben koncept. Nekatera pristanišča že delajo na sistemu za zmanjšanje pristaniških pristojbin za tako imenovane zelene ladje in to bi morali še nadgrajevati. Veliko bi se dalo povedati, gospod predsednik. Ne želim biti predolg, da bodo še kolegi imeli priložnost. Sedaj pa še nekaj o časovnici. Komisija je dejala, da bo predložila nekakšen načrt in zanima me, kdaj točno bomo lahko dobili ta načrt. Gospod predsednik, to je mrvo poročilo, zato lepo prosim kolege za potrpežljivost. Hvala, gospod Vandalen. Ali morda? lahko znižamo temperaturo v dvorani. Moja žena me vedno obtežuje, da sem preveč hladnokrven, ampak danes se mi res zdi, da je nekoliko prevroče. Lepo prosim, ali lahko kdo zniža temperaturo, ker se bova sicer za podpredsednikom stopila tule. EPP, e gospod Kumasakos η συζήτηση που ξεκινάει στην Επιτροπή μας. Χαλά, κύριε Πρεσίδνικ. Ρασπράβο ζνότρεϊ οτπόρα in širšo parlamentu o priložnosti predloga <clears throat> resolucije, kar zadeva eh, strateške cilje in stališča, kar zadeva pomorskih prevozov do 2015. To je pomembno v tem trenutku, težkem trenutku eh, mednarodnega gospodarstva in to ima svoj vpliv tudi in posledice na m, mm, trgovsko pomorstvo. Mi se bomo držali smernic, osnutka, ki je bil predložen, ki ga je predložil gospod Vandalen in seveda nekaj je točk, ki jih je treba izboljšati, nekaj je točk, ki zahtevajo večjo in poglobljeno razpravo, gospod predsednik. Uh, eh, trgovska mornarica v Evropi ima tri velike eh, cilje pred seboj in sicer tri izzive. Prvi je zunanji faktor, ampak tri izzive, ki zadevajo posebno potrebo po izboljšanju stanja, kar zadeva osebja v pomorstvu, pa tudi izboljšanje eh, pogojev, delovnih pogojev, eh, to, da je potrebno eh, narediti bolj privlačno eh, to delovno področje za mladino. Številke nam pravijo, da ne smemo biti preveč optimisti, ker smo bili priča upadu interesa pri mladini v Evropi in zato jih moramo nekako Eh, zanimati za ta sektor. Moramo najti čim boljši način za to, da se zoprstavimo temu trendu upada, da ustavimo vsaj ta trend in eh, med raznimi idejami, ki bi jih lahko udejanili ali predlagali strani Evropske unije, bi morda lahko imeli dolgoročne programe, ki bi jih lahko začeli izvajati za izboljšanje delovnih pogojev in življenjskih pogojev eh, v pomorstvu na ladjah. Če ni možno zvišati števila posadk, vsaj lahko zmanjšamo in zreduciramo probleme in nevarnosti, ki eh, jih prinaša sabo ta dejavnost. Potem bi morali tudi eh, pregledati, kako določiti najmanjšo, najmanjše število posadk posamezne, na posameznih ladjah. In to so nekateri elementi take širše politike, ki moramo eh, razdelati, zato da naredimo bolj privlačno, eh, privlačen pomorski poklic. Drugi izziv pa je jasno eh, konkurenčnost in na mednarodni ravni trgovska mornarica je dala velike, visoke standarde, ampak ima večkrat pred seboj nelojalno konkurenco in eh, to v odnosih do tretjih držav. Zato bi morali malo pogledati, kaj se bo zgodilo, kar zadeva možnih, možne pomoči. Uh, v bodočnosti. Vem, da je eh, gospod Vandalet v svojem poročilu mm, postavil nekaj vprašaj v zvezi s tem, ampak morali bi res pregledati zelo podrobno možnost, da zagotovimo eh, predpise, kar zadeva eh, državno pomoč trgovski mornarici. 2018 je pred nami in lahko bi skušali zapisati, da državna pomoč bo dodeljena eh, posadkam oziroma eh, plovilom, ki eh, izobešajo evropske zastave. In potem še tretji izziv in sicer okoljske narave, kako bo lahko togovska monarica oziroma pomorski prevoz imeli posledice na okolje. Jaz naj spomnim, da je poročilo gospoda Vandalena povzelo predlog, zelo pomembno in zanimiv predlog, eh, sicer v mm, nek bonus malus eh, za ladje. V odstavku 16 je to pisalo in sicer um, za ladje, bonus za ladje, ki so bolj okoljsko prijazne recimo. In to je točka, ki bi jo morali bolje razdelati in poglobiti. Jaz uh, sem prepričan, da bo imeli čas. Uh, um, znotraj tega odbora, da se bomo pogovorili o tem, kako in kaj. In gospod Vandalen nam lahko pove, kako eh, bi lahko razvili ta njegov predlog. Morali bi tudi slišati obrazložitev v zvezi z 16. Eh, odstavkom, kjer se poziva komisijo in države članice, da preučijo še dodatne ukrepe, naprimer za uh, pristojbine za izpustne pline, za emisije. Jaz sem prepričan, da je gospod Vandalen uh, eh, voljan nam dati svoje obrazložitve in nam pove, kako se da vse to skupaj izpeljati. Jaz se nasplošno strinjam s filozofijo besedila gospoda Vandalena in še, to je tretji izziv eh, za našo trgovsko mornarico v Evropi in sicer sem kot zadnje pustil ta izziv, ki je tretji plus ena, je zunanje naravne, ki je zunanji faktor in sicer mednarodno piratstvo. Naj povem tu, da se mi ne zdi tako zelo optimističen v daljem svojem poročilu, ko govori o boju proti mednarodnem piratstvu na morju. 25. Eh, odstavek, ki se nanaša prav na boj proti temu zlu. Ehm, je podrobno še poglobiti in razčleniti, lahko bi ga oplemenitili z dodatnimi idejami. Dejstvo je, da ne, se ne okvirja v pristojnosti nas, našega odbora, ampak lahko bi še um, razpravljali o idejah, kot naprimer večja konvergenca Evropske unije z OZN pri boju proti piratstvu in lahko bi tudi povzeli določene uh, ideje in predloge, kot naprimer uh, eh, večja pomoč za razvoj za tiste države, odkudar prihajajo uh, te ladje piratov. In še posebej, kaj pomeni uh, za boj proti piratstvu pomankanje primirne zakonodaje in mednarodnih forumov, pristojnih forumov, ki lahko primirno uh, sprejemajo zakone oziroma ustrezne akte. Hvala, gospod predsednik, za uh, potrpežljivost. Uh, zelo zanimivo bo tako uh, imeti prvi krok razprave o tem poročilu gospoda Fandalna. Gospod Fleckenstein. Gospod predsednik, najprej hvala lepa za zelo obsežno delo poročevalcev. Pred seboj imamo zelo obsežen dokument, ki pa bo resnično nekaj prinesel, takrat, ko bomo imeli zakonodajni načrt komisije. In drugič, naj povem, da izhajam iz tega, da to kar, o čemer bomo govorili, da bo to šlo tudi v Belo knjigo o prometu. Cela vrsta točk je, kjer se strinjamo, še zlasti, kjer gre za to, da se prepreči preregistracijo, ko gre za to, da bi izboljšali učinkovitost plovil. Pri tem moramo upoštevati mednarodni značaj. Prav tako mora mednarodna pomorska organizacija IMO narediti več, kajti sicer se vsako leto znova pogovarjamo o istih stvarih. Strinjamo se tudi s tem, kar je bilo povedano o državnih pomočih. Mislim, da se o tem lahko še podrobneje pogovorimo, v kolikšni meri bomo jasno povedali, Ta gre za pomoči za plovila, ki plovejo pod evropskimi zastavami. Ne vem, če se strinjate, da je naše izhodišče oziroma da zahtevamo, da se do avgusta 2010 v smirnicah to tudi predstavi strani komisije. Podobno velja tudi za smernice oziroma pomoči za sama pristanišča. Sedem točk bi omenil. Kratek bom, ker se stvari delno ponavljajo. Torej sedem stvari, ki se nam zdijo še zlasti pomembne. Prvič. Dotaknili smo se že vprašanja izobraževanja. Dejstvo je, da imamo premalo delavcev in tu se mi zdi, da moramo narediti še korak dlje in razmisliti, kako lahko pripravimo nek koncept ali kako lahko komisija pripravi nek koncept, zato da bomo bolj konkretni pri tej pomembni točki. Druga, kar zadeva okolje. Tu se zauzemamo za to, da bi imeli posebna področja, zavarovana področja, ki bi, bi jih spremljali, vendar pa moramo vedno imeti pred očmi po eni strani to, da stroškov v pomorskem prometu ne bomo tako zelo povečali, da bi to ne bilo več privlačno. Drugič, vse bolj se moramo opirati na evropske predpise zato, da bo tudi konkurenca v Evropi ostala ravnotežju. Tretja točka, tako imenovan short sea shipping. V točki šest podpiramo izrabo celotnega potencijala, ki ga ima taka oblika prometa. sicer pa se nam zdi, da je to le obrobno omenjeno in da bi se to dalo še izboljšati. Potem bi morali kaj več povedati tudi o bolj okolju pri jaznem prometu. Omenjeni so bili že konkretni ukrepi za to, da bi izboljšali ta vidik. Poleg tega potrebujemo dobre standarde tudi za rečni promet, to mora iti z roko v roki s pomorskim prometom. Sicer pa bi se dotaknil še ene točke. Mednarodna pomorska organizacija bi morala razširiti zlasti svoje kompetence na področju standardov. Že danes obstajajo možnosti, dejavnosti, ki niso bile še dovolj izkoriščene. Prav tako bi morali dobiti tudi večje pristojnosti za izvajanje. EMSA nima dovolj sredstev za to, da bi spodbujala izobraževanje. Aha, gospod predsednik, želite, da sem hitrejši? Torej, tam se pišejo dokumenti, ki se jih potem predloži tukaj v Bruslju. To ni smiselno. Še zadnja točka, potem bom zaključil. Mislim, da bi morali izboljšati vključevanje pristanišč v načrtovanje ten. Mislim, da bi morali izboljšati vključevanje pristanišč v načrtovanje ten da bi to lahko prispevalo k bolj učinkovitemu načrtovanju prometa. Brez boljšega vključevanja pristanišč to ne bo možno. <laughs> Dank u wel, voorzitter. Uh, heel kort, onze schaduwrapporteur is mevrouw Sauer. Uh, is nog niet hier. Hvala, gospod predsednik. Prilo, prišlo je do problema z mobilnostjo, oziroma jaz sem tu kot eh, nadomestnik. Mislim, da tu povdarja gospod Fandalek pomembnost eh, pomorskega prevoza v Evropski uniji, ampak eh, z vseh vidikov ga osvetli. Pomembno je, da evropski in regionalni pristop sta v ravnovesju. To kolega tudi povdarja. Veseli me, da je kolega tudi citiral osebe, um, delavce v tem sektorju. A mi slišite? Van de mensen die daarvoor kunnen gerekruteerd worden. En ik ben blij dat hij daar zo de nadruk op legt. Dank u wel, voorzitter. Dank u, meneer Besset. Zelo pomembno se mi zdi, da ste to tudi vi omenili v svojem poročilu juste deux remarques monsieur le président et monsieur le rapporteur samo dva komentarja gospod predsednik gospod poročevalec čisto dve majhni stvarci vaše poročilo zaobjema veliko točk zelo zanimivih zelo pozitivnih ampak eh, želeli bi da bi se vse skupaj osredotočilo eh, na uh, evropski pomorski prostor in da bi bili cilji pomorskega prevoza za leto 2018, da bi bili ti cilji zaokvirjeni v širšo perspektivo. Prav z vidika tega pomorskega, evropskega pomorskega prostora. To je prvi, prva moja opaska in še druga pripomba. In sicer zmanjšanja nesnaženja z ladi in plovil, predvsem kar zadeva eh, žveplove in eh, oks, eh, dušikovih eh, oksidov. V eh, točko 14 v poročilu vi ste zapisali, kako eh, ti ukrepi za zmanjšanje teh emisij bo treba sprejeti na, eh, vse drž, vse, na svetovni ravni, da se izognemo izkrivljanju konkurence. Ampak vi mislite, da bi morali najprej na svetovni ravni vesti eh, te, ta zmanjšanja oziroma naj bi to prej na evropski ravni za svoje pravila. Mislite, da bi to morali vzeti kot primer in da bi morali mi biti kot nek zgled, kar zadeva zmanjšanje emisij in teh ukrepov. Hvala, gospod Foster. Hvala. Tri kratke pripombe. Podobno kot drugi, tudi sama menim, da je gospod Vandalen opravil izvrstno delo pri pripravi osnutka poročila. Bi pa rada poudarila par stvari z vidika Združenega kraljestva strinjamo se z zaskrbljenostjo komisije glede izpustov toplogrednih plinov. Vendar pa vse, kar se bo tu naredilo, mora biti samo neka umestna postaja do globalnega dogovora. Drugič, če želimo, da se poveča vloga EU v širši mednarodni skupnosti, je treba o tem temeljito razmisliti zlasti, ko gre za spremembo statusa EU v IMO. Sedajni sistem po našem mnenju dobro deluje in zagotavlja ravnovesje med članicami EU v IMO. Združeno kraljestvo je trenutno neutralno glede rotterdamskih pravil. Čakamo na posvetovanje s sami deležniki, zato ne spodbujamo besedila, ki govori o tem, naj bi države članice ratificirale dokument že sedaj. Kar pa zadeva zastavo EU. O tem smo se že pogovarjali, ne vem, v katero smer gre ta razprava. Mi smo imeli zelo močna stališča. Mi smo prepričani, da bi morali uporabljati države oziroma zastave držav članic in tu ne vidimo nobene uloge, da bi jih nadomestili z zastavo EU. Gospod Tuses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 je bistveno zagotoviti somodalnost v pristaniščih. Pri tem imam v mislih pomorska pristanišča ali pa pristanišča vzdolž rek v bližini mori. Prav tako je zelo pomembno, da bi v poročilu razširili tisti del, ki se nanaša na industrijsko politiko. Tukaj imam v mislih industrijsko politiko, ki je povezana z politiko pomorskega prometa. Recimo ladjedelnice. Ladjedelnice morajo upoštevati socialne pogoje, pa tudi proizvodnjo, ki se je v zadnjih nekaj letih močno zmanjšala. Naslednji pomemben element, ki ga kaže omeniti, je gospodarski razvoj. In sicer gre za območje Porto Franca. Zelo pomembno je, da se ta poročila omenijo oziroma da se ta območja omenijo tudi v vašem poročilu. Pomembno je, da se v pomorskem prometu zagotovi določeno stopnjo varnosti, Potrebovali bi nekakšne intervencijske centre za nujne primere. To bi bili centri v pristaniščih in recimo na primeru Črnega morja lahko povem, da bi tak center bil v Romuniji, v Konstanci. In ne nazadnje še varnost v pomorskem prometu. Mislim, da ste se že dotaknili piratstva, ampak rada bi omenila, da da obstajajo še vedno nekatere države članice, ki so na črnem in sivem seznamu pariškega memoranduma. In ni dovolj, da v poročilu omenimo le to, da bi vsaka država članica morala biti dobro uvrščena na tem seznamu, ampak biti morajo na belem seznamu. Hvala. Glede pripomb, gospod Ikao, mislim, da moramo biti zelo previdni. Še vedno imamo članice Evropske unije, ki so na črnem oziroma sivem seznamu organizacije IMO in to enostavno ni dovolj dobro. Toliko, ker je gospa Tikao že govorila. Naj povem, da sem vadil imena grških kolegov kar nekaj časa, Zato besedo dajem kar naslednjemu, gospod Teologitis. Da, gospod predsednik. Moje ime je Teologitis in počaščen sem, da se tako trudite naučiti se mojega imena. Najprej komisija želi čestitati gospodu Vandalnu za opravljeno delo. Šlo je za sporočilo, za katero smo se široko posvetovali tako s panogo, kot tudi z ustreznimi upravami, tako da smo pridobili izkušnje vseh tistih, na katere se to sporočilo nanaša. Pripombe v poročilu Vandalen odražajo to, koliko dela je bilo vloženega v ta dokument. Sam se ne bi spuščal vsako posamezno pripombo, ki je bila naslovljena na komisijo strani poslancev, bi pa rad zagotovil, da komisija v večini primerov že zelo resno dela za to, da bi se spopadla z vprašanji, ki so bile omenjena. Gre recimo za vprašanje privlačnosti pomorskih poklicov, gre za nadaljni razvoj pomorske plovbe, gre za vprašanje recimo piratstva, gre za vprašanje konkurenčnosti v povezavi z davčnimi režimi. To, kot veste, bi utegnilo imeti nekoliko drugačne nijanse sedaj, ampak v končni fazi je komisija tista, ki odloča. Potem je tukaj še konkurenčnost evropskih pristanišč. Tudi to smo upoštevali pri razpravi glede nadaljnega razvoja transevropskih omrežij. Kar zadeva pomorske avtoceste in priobalno plovbo, smo se tudi s tem ukvarjali. Vse to bo tudi vključeno v naš načrt, ki ga nameravamo predstaviti in pričakujemo, da bo dokument objavljen enkrat po poletju. To pomeni, da je osnutek že bolj ali manj pripravljen, vendar pa so potrebna posvetovanja, kajti tako mi običajno delamo in se posvetujemo z vsemi tistimi, ki se jih to tiče. Tukaj gre tako za uprave, kot tudi za druge deležnike. Edina stvar, ki bi jo omenil, so smernice za obdavčitev, ki naj bi bile objavljene leta 2011. Radi bi to pomaknili bliže, vendar pa je to nujno zaradi postopkov. Gre namreč za dvostopenski proces, najprej osnutek dokumenta, potem javna posvetovanja, potem končni osnutek komisije in vse to bo seveda vzelo svoj čas, zato ne nočem obljubljati nečesa, česar ne bomo mogli narediti. Če povzamem, želim se zahvaliti najprej poročevalcu za poročilo, ki je zelo spodbudno za komisijo in njeno delo, in hvala tudi poslancem, ki so se oglasili. Lahko jim rečem samo to, da bomo njihove pripombe upoštevali in da jih že upoštevamo na zelo resen način. Hvala lepa. Gospod Vandalen, hvala lepa, predstavnik komisije. Gospod Vandalen, želite odgovoriti? Er Slišal nek, sem nekaj konkretnih vprašanj, rad bi odgovoril, ampak na, najprej bi še nekaj pripomp izrazil. Najprej. Jaz sem se osredotočil zavestno na vrsti tem, ki so pomembni, ki jih je treba osvetliti. Potem v zvezi s pomorsko politiko lahko povemo vse in nasprotno temu. Jaz sem se zavestno omejil na prednostne točke 6-7, zavestno še enkrat ponavljam, ker to je moralo biti, mm, moral biti prispevek, pomemben eh, prispevek tega parlamenta zato da izdelamo široko politiko za pomorski prevoz. Šest, sedem točk sem zavestno izbral in se omejil na nje. Lahko še vedno razširimo svoje področje, ampak jaz bi se zadržal, ker res bi hotel, da se osredotočimo samo na te aspekte. Eh, slišal sem nekaj konkretnih vprašanj, kot sem rekel najprej vprašanje kolega Komacakosa, ki ni več v dvorani, ni več, ga ni. Uh, govoril je o 16. odstavku, kaj sem želel povedati s tem besedilom. S tem odstavkom. Jaz mislim, da hočemo, da je okoljski učinek promet, eh, pomorskega prometa boljši. Govori se o uporabi goriva, zelenega goriva oziroma uporabi eh, zelo onesnažujočih goriv. In ti, onesna, ta onesnažujoča goriva je treba postopoma zamenjati z zelenimi gorivi okolju prijaznimi gorivi. Se pravi, tisti, ki uporabljajo zelena goriva, ne, ne smejo imeti višjih davkov na teh gorivih. S tem lahko izboljšamo stanje. To sem hotel povedati v tem 16. odstavku. Seveda, to se ukvirja v širši kontekst, širši projekt in kolega je pravilno tako povedal. Nekatera pristanišča že delajo na tem konceptu zelenega pristanišča z uporabo tudi uh, manj onesnažujočih pravil, z uvedbo tega sistema bonus malus. Tudi to je sistem, ki ga lahko uh, upoštevamo za to, da izboljšamo uh, okoljsko učinkovitost uh, pomorskega prevoza veliko pripomb sem slišal strani kolegov, gospod predsednik. Čakam in pričakujem si, da se bodo te pripombe potem udejanile uh, v obliki popravkov. PP je mislil na eh, minimalne standarde za osebi v pomorstvu. Jaz bi tu bil malo. Uh, pazljiv. Jaz imam svoje izkušnje v zvezi s tem, ampak najprej je treba pogledati, katera so, eh, so zadolžitve eh, posameznih eh, kategorij osebja. Potem pa bomo lahko govorili o minimalnih standardih. Jaz bi tukaj bil oprezen, kar zadeva te, tega vidika. In še nekaj, da zaključim, kolega Tuses je povedal, da veliko uh, mm, držav uporablja te zastave. Um, to vidim v samem, sami mornarici, trgovski mornarici, ampak nasplošno v pomorstvu. Ampak zamenjava, zamenjavi zastav bi se morali uh, izogibati, tako kot je rekel predsednik, morami, morali bi se res oprstaviti temu. Pa še uh, Druga pripomba, dejansko nekateri, nekatere države članice Evropske unije so na sivi listi in to je sramotno. Sramotno je po mojem, da prihaja do tega, da so nekatera naša podjetja na tem sivem seznamu. V 20, 22. odstavku in 23. odstavku govorim tudi o tem. Gospod predsednik, jaz sem odprt za vsakršno vprašanje oziroma komentar, pričakujem predloge sprememb in eh, da, da pripravimo časovnico za ta na, to, to poročilo. Hvala. Hvala lepa. Rok za predloge sprememb je 2. marec. Glasovanje bo potekalo 23. marca v odboru, potem pa je to poročilo predvideno za plenarno zasedanje aprila. Torej, rok za eh, predloge sprememb je 2. Eh, marec, potem razprava 22. in pa glasovanje 23. marca in kot rečeno plenarno zasedanje aprila. Ste vsi zadovoljni s tem? Dobro. Potem pa se zahvaljujem za to poročilo in prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Tukaj gre za smernice skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja. Prenovita, o tem je poročilo. Nihče druge ti želel, tako da sem jaz časni imetnik tega poročila. Imamo celo vrsto predlogov sprememb. Najprej bi, raz, bi rad spomnil odbor, da smo se na zadnji seji strinjali, da bomo poskušali dobiti dogovor o prvem branju. Tukaj gre za to, da urejamo tiste tehnične in proceduralne zadeve, ki so bile napačne. Zato sem uh, zavrnil nekatere predloge sprememb kajti ti so, naprimer, uh, zato sem, naprimer, spremenil imena. Načeloma nisem proti njim, kajti dejansko gre za prenovo teh smernic. To, da sem proti v tem specifičnem poročilu, zaradi tega, ker uh, niso uh, bili vloženi na prave mesto. Da bi utrli pot do prvega branja, uh, predlagam, da glasujemo o dveh eh, predlogih sprememb, v zvezi s katerima sem se strinjal s svetom. Torej, predlagam, da eh, storimo to, da bomo prišli do dogovora o prvem branju. Mislim, da če bomo okrepili ulogo odbora, bomo pomagali eh, komisiji pri oblikovanju smernic. Gre pa tudi za popravek zemljevidov oziroma kart, tako da bomo vključili tudi tiste države članice, ki so se pridružile leta 2004, njihov rok pa je podaljšan do leta 2020. Moj prvotni predlog spremembe ena je bil umaknen, kajti prišlo je do pravnih težav za ubeseditvijo. In sedaj imamo novo obeseditev, ki jo je svet sprejel. Torej, poročilo bi bilo zame sprejemljivo oziroma poročilo, kot sem ga sam spremenil, je sprejemljivo tudi za svet. In to bi bilo potem sprejemljivo tudi za dogovor o prvem branju. Kot sem že omenil, imamo tri problematične predloge sprememb. Eh, sprememb. In sicer gospoda Kramerja in gospe Lichtenberger in pa en predlog spremembe gospe Tikau. In ti trije predloge sprememb bistveno spreminjajo besedilo. Sam pa sem že omenil zemljevide. Če želite spreminjati zemljevide, dobro. Ampak predlagam, da tega ne storimo v tem poročilu, kajti to je tehnično poročilo, ki nam bo omogočalo, da bomo začeli z delom oziroma s spremembam do katere pa bo prišlo kasneje, kajte počakati moramo tudi na predlog Evropske komisije. Predlagam, da počakamo na revizijo smernic. Torej, mislim, da ta hip ti predlogi sprememb niso na mestu. Potem imamo tu še en predlog spremembe gospe Tikav o uvodni navedbi 20. S tem se svet ni strinjal. Vem, da ima gospod Tikav težave z Bolgarijo in Romunijo, ampak ti dve državi sta pokriti sa spremembami uvedenimi leta 2007 in ko so bile spremembe uvedene, potem, ko se je EU pridružilo osem novih članic, so bile storjene napake in te napake so se potem ponavljale tudi pri zadnjih dveh državah in to sem želel popraviti. Sam sem predlagal takšne predloge sprememb, ki pokrivajo vseh deset eh, novih držav članic plus novi dve. Svetoval bi torej, da se držimo samo dveh predlogov sprememb poročevalca in da se um, podamo na pot do prvega branja. Če se ne bomo držali tega, potem ne bomo dobili eh, dogovora o prvem branju. In mislim, da bi to eh, zadržalo, upočasnilo eh, proces revizije. Ampak to potrebujemo. In tega se bomo lotili, ko bomo dobili predlog komisije. Torej, toliko z moje strani. Najprej bo dobil besedo eh, predstavnik komisije, potem pa še člani odbora. Kje je komisija? Tam. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se za, eh, delo, eh, za vaše delo in pa za delo odbora. Vesel sem, da bomo dobili prvi dobo, eh, prvo branje. To bo podlaga za nadaljevanje revizije in to bo komisiji zelo pomagalo pri reviziji. Torej, z tega vidika bi bil dogovor o prvem branju zelo koristen in strinjam se tudi uh, s tem, kar ste povedali o predlogih sprememb. To, kar je sedaj na mizi, bo gotovo všeč tudi svetu. Drugi predlogi sprememb pa bi to lahko ogrozili, s tem se strinjam. Potrebno pa je razmisliti o procesu revizije, o vsem, kar uh, bodo predložili poslanci. In vse to bo zelo koristno za proces revizije. Hvala lepa. Ten. Hvala lepa. Mislim, da sem se zmotil pri uh, omembi um, številka. Hvala, gospod predsednik. To je zelo pomembna tema. Čakam na to, zato da se udeležim te razprave za ta odbor. Je pomembna, najpomembnejša tema. In gre za stvar tehnične narave, kot ste že sami spomnili. Jutrišnje glasovanje je štartna točka za preusmeritev dejavnosti v prihodnih desetih letih. Se pravi, upamo, da bomo čim prej prišli do čistega besedila, brez nesoglasi, nekaj sprememb, ki ste jih predlagali, gredo v to smer in mislim, da jih lahko podprem. Uh, zato da imamo potem končno besedilo, ki bo usklajeno in korektno. Podpiram vaše predloge sprememb, ne pa tistih, ki so jih predstavili drugi kolegi, ki jih lahko potem podrobneje pregledamo, ko bomo govorili o reviziji TNT. Moramo pospešiti vse skupaj, to, da sprejme in može v prvem branju kodificirano besedilo. S tem bomo lahko začeli z dela v zvezi s reprogramiranjem ten, tena. E, to bo tema izjemne narave, izjemnega interesa. Upam, da ko bomo začeli uh, vsebinsko obdelovati vse to, bo zelo pomembno uh, doseči koordinirano in integrirano planiranje, multimodalno in intermodalno planiranje to programiranje moramo spremljati in dopolniti, spremljati strani uh, strani Evropskega sklada za sodelovanje in za izdelavo posameznih uh, krakov, tako kot je bilo povedano z najvišjih eh, instanc. Hvala. Hvala. Naša skupina se strinja z vami, predsednik. Podpirali vam bomo vseh predlogih, ki ste jih predložili. Gospod Kramer. Mislim, da moramo biti realistični, tudi če bo to še enkrat spremenjeno. Podpiram predlog spremembe gospe Tikao. kajti Evropa mora ustrezati realnosti. Pred desetimi leti je bilo toliko držav manj in zato moramo upoštevati vseh 27 držav članic. Ta hip, kajti smo v tem trenutku. Zato nima smisla, da uh, vedno vse prelagamo na kasneje, kajti kasneje nas bo zopet več. Ta hip nas je 27 držav članic in to je potrebno izraziti v vsakem dokumentu, s katerim se ukvarjamo. Torej, prosim, da podprete predlog spremembe gospetikal. In druga točka. Um, magnetna tehnika. Govoril sem za Vili Pičikom v Evropskem parlamentu in vedno znova mi je potrdil, da v Evropskem parlamentu nikoli ni bilo sklepa v korist visokohitrostnih železnic. Nikoli nam ni uspelo ustvariti enega železniškega omrežja in Transrapid bi vse postavil na glavo. In zato je evropski, torej gospod Pičik je to vedno znova povdarjal. In vedno je uh, veljalo stališče, ni, če Nemci to želijo sami in storiti, potem lahko to storijo, ampak to nima za Evropo in za skupnim razvojem ničesar opraviti. Celo ta zvezdna vlada, ki je to takrat sprožila v svojem koalicijskem programu, o tem sedaj ne govori več. Celo bavarska vlada je črtala to se programa. Prišlo je do trikov. Poskušali smo to raziskati, ampak v resnici nimamo sklepa Evropskega parlamenta o tem. Gospod Štojbar, ki si sedaj prizadeva za zmanjšanje birokracije v Evropskem parlamentu in ki si je takrat prizadeval za eh, Transrapid, celo on ne govori več o tem. Če že govorimo o zmanjšanju upravne obremenitve, potem moramo to črtati, kajti tega nihče več ne želi. Zakaj se je to znova pojavilo, tega ne razumem. Zato sem za to, da naš predlog spremembe ostane in zato prosim, da to podprete da podpremo ta predlog spremembe. Namreč, da smo Evropska unija s 27 državami članicami, ne pa da govorimo o preteklosti, ki ne ustreza več realnosti. Gospa Tikao. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, înțelegem cu toții faptul. Hvala lepa, gospod predsednik. Vsi razumemo dejstvo, da potrebujemo sporazum o prvem branju. Toda naj vas opozorim na dejstvo, da moja predloga sprememb 5 in 6 se nanašata na tehnične napake in da ne spreminjata vsebine zemljevidov. Upam, da se lahko vsi strinjamo, da, sto, da, sta to, da sta to dva tehnična predloga sprememb in da popravljata napake iz preteklega dokumenta kar se tiče predloga spremem 5. Gospod predsednik, vi ste predlagali eh, predlog spremembe 4. Mislim, da ta delno rešuje nekatere zahteve, ki jih uvajamo v predlogu spremembe 5, razen enega elementa. To pa je dejstvo, da vi omenjate samo pridružitev iz leta 2003. Mislim, da bi lahko ta predlog spremembi štiri spremenili, seveda, če se strinjate s tem. In sicer tako, da bi se v njem nanašali tudi na pristopni akt iz leta 2005, ki se nanaša na Bolgarijo in Romunijo. Mislim, da Evropski parlament ne bo. Um, um, se ne bo odrezal dobro, če, se, če bo leta 2010 omenjal pristopni akt iz leta 2003, ne pa tistega iz leta 2005. Res je, da uredba leta 2006 upošteva pridružitev Bolgarije in Romunije. Toda, ker je v preteklosti en element manjkal, mislim, da je sedaj pravi trenutek za to, da upoštevamo vse določbe dveh pristopnih pogodb. In prepričana sem, da bo svet tak predlog spremembe tudi sprejel, kaj ti smiselnje. Kar pa se tiče predloga spremembe šest. Rada bi spremenila naslov zemljevidov 5 in 6, ki se nanašata na Črno morje, kajti tukaj gre tudi za Romunijo in Bolgarijo. Torej, ali se nanašamo na Črno morje, kar je pravilno, če tudi imata samo Bolgarija in Romunija dostop do Črnega morja. In isto je naprimer tudi v primeru Sredozemlja ali pa Baltika. Torej, naslov eh, predloga spremembe je um, morje. Torej, mislim, da bi morali popraviti naslove zemljevida 5-6 in naslov bi, moralo biti, če, bi, moral, bi se moral glasiti Črno morje, ne pa Bolgarija in Romunija. Zopet ima to smisel, kajti tukaj gre za popravek tehnične napake in zato vas prosim, da podprete ta predlog spremembe. Hvala lepa. Kar se tiče predloga spremembe 4. Če si preberete predlog spremembe 4, je tam ključna vrstica. Vse države članice bodo vključene, če bo ta predlog spremembe sprejet. Torej, ta ideja, da sta Romunija in Bolgarija izključeni, ni pravilen, to zavračam. Kajti, če zapišemo vse države članice, potem to zajema vse. Ne vem, kako lahko vse še stopnjujemo. Zato se ne strinjam s tem, da niso pokrite vse države članice. Torej, ustrajam pri predlogu spremembe štiri. petnajst in deset je petindvajset, ne pa sedemindvajset, ampak Michael, vse države članice pomeni sedemindvajset. Ne bova se prepirala glede tega. Zato to spreminjamo. Mislim, da imamo sedaj absolutno pravilno besedilo. Vključene so vse države članice in po mojem mnenju sta pokriti tudi Bolgarija in Romunija. Kaj ti strinjali ste se, ti dve državi sta se strinjali s to beseditvijo preko sveta, zato tu ne vidim eh, problema. Kar pa se tiče predloga spremem šest o Črnem morju. Sem proti temu, kaj ti spreminja geografsko idejo oziroma spreminja Bolgarijo in Romunijo v Črno morje. Črno morje je večje od Bolgarije in Romunije in to vemo. Nisem proti temu, da v reviziji dobimo drugačen naslov. Temu ne nasprotujem. Torej, nič nimam proti temu, da izuzamemo v reviziji tudi transrapid. Tudi s tem nimam problema. Ampak kar želim povedati je to, da to ni namenjeno temu poročilu, ampak bo primeren trenutek naslednje poročilo, ko bo šlo za revizijo priporočil. In potem vas bom presenetil, kako močno vas bom podprl ampak nasprotujem temu v tem poročilu. Dejali ste, da nima to nobene veze z Evropo ali pa z uh, eh, Teni in jaz dodajem k temu, to nima veze s tem poročilom. Kar pa se tiče uh, predloga spremembe 5, da bi omenili še pristopno pogodbo iz leta 2005, to lahko storimo v obliki ustnega predloga spremembe če lahko dobim zagotovilo, da je to pravno v redu, če je to zakonito in če bo svet to podprl, potem lahko dodamo še to letnico, torej 2003 in 2005. To, da to moramo pojasniti, želim pojasnitev tega. In sicer pred glasovanjem, če bom imel občutek, da je to v redu, potem bom uložil ta ustni predlog spremembe. Če pa bom mislil, da je to problematično, potem bom ustrajal pri svojem prvotnem predlogu spremembe. Toliko o tem. Eva, prosim. Kratko vprašanje. Ali se to ne nanaša samo na predlog spremembe Romunija, Bolgarija in pa Črnomorje? Prav se mi zdi, da govorimo o Črnem morju, ampak mi govorimo pravzaprav o tem, katere države so pristojne za to in katere države so tukaj zadevne. In to sta Bolgarija in Romunija, ne pa Črnomorje. Zato bi mi bilo ljubše, če bi tukaj poimenovali države, ne pa Črnomorje. Mislim, da bi morali izpustiti tudi omembo letnice 2005, kajte v zvezi s tem nimamo sklepa sveta. Well, Tudi to je moj problem, zato sem to želel pravno preveriti. Kar pa se tiče Romunije, Bolgarije in Črnega morja, torej še enkrat povem, da sem proti temu. Razumem vaša čustva. To, da to spreminja zemljevid iz originalnega besedila. Ali je to prav ali ne, to ni tema tega poročila. Če to želite spreminjati naslednjič, ne bom imel nobenih težav, ampak storimo to, ko bomo govorili o reviziji. To pa je samo tehnično poročilo. In tu moramo ohraniti prvotno besedilo, zato da bomo lahko prišli do te revizije. Ko bomo govorili o reviziji, bom vaše predloge podporil, ampak sedaj pa ustrajam pri tem, da ostanemo pri tem. Preveril bom omembo letnice 2005, sumim, da sicer to ne bo pravno sprejemljivo. Preveril bom. Toda, skoraj da gotov sem, da nam bodo dejali, da eh, nimamo sklepa sveta o letu 2005. Se upravičujem.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 Če si pogledate zemljevid sredozemskega morja, potem vidite tam države, ki niso članice Evropske unije, pa je naslov zemljevide še vedno sredozemsko morje. Ne glede na to, ali govorimo o morjih, ki so blizu Evropske unije ali ne. Problem imamo za zemljevidom 5, 6 in to moramo popraviti, ali bomo to storili zdaj ali kasneje. Mislim, da bi bilo narobe, če te spremembe ne bi uvedli zdaj. Kar pa se tiče pridružitve iz leta 2005 oziroma iz pogodbe iz leta 2005, mislim, da bi morali omeniti vse pristopne akte in kasneje, ko bodo zemljevidi spremenjeni, bodo spremembe potekale v skladu z zadnjimi državami, ki so se pridružili Evropski uniji. Zame ni problem omemba pristopnega akta iz leta 2005 kajti samo omenjamo dva zadnja eh, pristopna akta k Evropski uniji. Kar se tiče pogodbe 2003-2005, o tem sem že povedal svoje mnenje. V sedanjem poročilu je zapisano Sredozemsko morje in tega ne morem spreminjati. Da pa, imamo, da pa bi spremenili naslov uh, uh, v Črno morje, kar se tiče Bolgarije in Romunije, tega ne morem podpreti. Delati moramo na tem, kar imamo ne smemo pa spreminjati naslovov. Naj še enkrat povem, to je tehnično poročilo. Stvari morajo biti pravilne, zato da bomo lahko nadaljevali. Ne vem, ali bo komisija kaj povedala v zvezi s tem, podprite me, pomagajte mi, naredite nekaj. To ni revizija smernic ten. To je tehnično poročilo, ki nam bo omogočilo revizijo smernic. Komisija. Ne morem biti bolj prepričljiv, kot ste vi sami. Ampak morda uh, imam pred seboj nekoliko drugačni predlog spremembe 4. Kaj, uvodna, kaj pravi uvodna izjava 20? Uvodna izjava 20 pravi, da so notri vse države članice. Potem pa je tu še stavek, ki se nanaša na pristopni akt 2003. Popravljamo napake, ki so bile storjene leta 2003, niso pa bile ponovljene 2005. Imamo že pravilne zemljevide glede Romunije in Bolgarije. Torej, tukaj ne gre za smernice, ampak gre za postopek pregleda. Morda tega nisem politično pravilno razumel, ampak iz praktičnega in pravnega vidika je to posebno razumljivo. Kar pa se tiče drugih dveh predlogov sprememb, gospod predsednik, strinjam se z vami. Mislim, da bi se morali v trenutku revizije pogovarjati o osebinskih spremembah. Pravzaprav se je ta postopek že začel ne razpravljamo o zemljevidih, ampak o metodologiji za vami. In dobili bomo posvetovalni eh, dokument sa strani komisije, to pa mlad. Tu bo v razpravi sodeloval tudi Evropski parlament in leta 2010 bo dovolj priložnosti, da bomo govorili tudi o vsebini. Hvala. Konec razprave. Dobili ste moje uh, priporočilo ampak moj predlog lahko zavrnete tudi v trenutku glasovanja. Če želite še enkrat besedo, vam jo dam, kajti vem, da imate v zvezi s tem močna čustva. Uh, uh, Razumem, da je to odvečno strani, z, z vidike Evropske komisije, da bi vključili pristopno pogodbo iz leta 2005. Ampak to pomeni, da je z pravnega vidika to v redu. Torej, načelno si želim, da to vključimo, kajti pomembno je, da omenimo vse zadnje pristopne pogodbe. Hvala. Dobro. Problem je bil leta 2005, ko smo poskušali rešiti napako iz leta 2003. To je bilo to mnenje. Dobro, o tem bomo glasovali jutri. Naslednja točka na dnevnem redu je poročila gospoda Kuna o regiji Baltskega morja. Gospod Kun, beseda je vaša. Äh, Hvala lepa, gospod predsednik. Naš odbor se äh, so posvetuje o tej temu pristojni odbor je regi, odbor za regionalni razvoj, mi pa bomo podali svoje mnenje z vidika prometne politike. Z moje strani a, eh, prihaja deset točk. Prometne poti so seveda žile gospodarstva. In a, eh, balski prostor mora cveteti. In če to želimo, potem moramo upoštevati vse prometne nosilce ampak pri tem ne smemo videti samo transevropskih eh, poti, ampak moramo imeti pred očmi tudi Rusko federacijo, eh, Norveško in pa druge eh, države, ki mejijo na to morje. Pred očmi moramo imeti celoten položaj Balskega morja. Pan Evropska omrežja je treba vključiti. In še ena odločilna točka, obstoječa infrastruktura. Pa ne gre tukaj za ceste, železnice ali notranje vode vse te prometne poti moramo nadgraditi in okrepiti. In o tem smo govorili sa poročevalci v senci in to je zelo, zelo pomembna točka. Dogovorili smo se tudi o tem, da je pomembno velike prometne vsi od eh, Palerma do Berlina eh, potegniti do Baltske regije, tudi pomorsko eh, avtocesto TEN 21, Rail Baltica, to so železniški projekti, potem eh, ne smemo pozabiti tudi na eh, notranje vode oziroma na rečne poti. Tukaj se južno-balsko področje približa Balskemu morju in pri tem je treba upoštevati tudi okoljski vidik. Izgraditi moramo rečne poti, kajti e, te e, prometne poti so okolju prijazne in pa tudi imajo nižje cene. Uh, pomembno je, da se to vključi tudi v akcijski načrt Evropske komisije. Cilj morajo biti konkurenčne in pa okoljoprijazne poti. Kriteriji za goriva ne smejo biti preveč visoki, kajti na ta način bi dosegli nasprotni učinek. Namreč, da bi se promet preselil z voda na ceste. In to je problem, na to moramo biti pozorni in o tem moramo govoriti. Tudi turistični vidik je to pomemben, tudi eh, v akcijskem načrtu je treba to upoštevati. In hohen frekvencen na šestverkjen betrahtet vrt, ob da. Treba je razmisliti tudi o izboljšanju, eh, var, eh, izboljšanju varnosti plovbe, naprimer za uvedbo radarjev. O tem se bomo morali odločiti. Pomembno je, da na to tu opozorimo. Tu sem eh, zopet pri temi, ki zadeva tudi naš odbor turizem turistični forum je omenil um, možnost razširitve tega sektorja. Zelo pomembna je dostopnost regije. In dostopnost regije je povezana tudi s tem, da privabimo turiste v to regijo. Ulogo igrajo tudi vodni športi. To so cilji, ki jih mi kot prometni politiki zasledujemo, zato da bi gospodarski prostor Balske regije bolje opremili za prometnimi poti. To bi bilo dobro za gospodarski razvoj, na ta način bi ga omogočili in to je cilj, kateremu se posvečamo. Ja, gospod predsednik, gospod Kun, kolegice in kolegi. Naš poraževalec v senci je nekje med eh, Litvo in Brusljem. Ampak o tem sva govorila in strinjam se z vami, gospod Kun. Rad bi dodal samo eh, nekaj v zvezi z eno točko oziroma z dvema točkama 5 in 6. Sami ste že to omenili. Mislim, da moramo razmisliti o tem, oziroma še enkrat bi morali razmisliti o Balskem morju kot o območju za nadzor um, izpustov.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 een paar punten die aan de orde zullen komen, mogelijk in de amendementen. Pričakujem še predlogov sprememb. Najprej bi se rad eh, zahvalil gospodu Kunu za njegove točke. Mislim, da so to zelo ustrezne točke, kajti omenil je pomembne teme. Z našega vidika bi želeli, da se osredotočimo na posebno stanje balskih držav in odnose z Rusijo. jasno so to problemi v zvezi z raznimi carinskimi postopki, dolgimi in dragimi carinskimi postopki, potem so eh, zadeve v zvezi eh, z okoljsko varnostjo. Med, država, med temi državami eh, je prišlo do trenja in to teži nad celotnim območjem. Govorili smo tudi o izoliranosti te regije. Balske države so izolirane v teh Eh, vse evropskih omrežjih. To je osnovna tema. Pričakujem, da se kolega povrne na, teh, na te točke, ampak nasplošno gre za odlično delo. Okrog točk, ki sem jih komaj omenil, pa bi morali konkretneje postopati. Hvala, eh, gospod Kramer. Ja, ja, tudi sam sem se želel zahvaliti za poročilo in tudi za osredotočenost na tisto, kar je najbolj bistveno. Strinjamo se nasplošno, ampak ko si natančneje pogledamo, recimo pot od Berlina proti vzhodu, če ste brali časopisa v zadnjem času, ste videli, da velja ta odsek za tak, ki ga ni možno financirati. Prav tako bi morali razmišljati o tem, ali hočemo vedno obravnavati ravno najdaljše odseke in ali je najbolj fascinanto to, da je razdalja velika. Poglejmo si Skandinavijo. če greste potem čez Hamburg, tam je osko grlo in tudi pot do Rostoka, ta del smo zanemarili. Pozabili smo za povezavo z ozadjem, čeprav vemo, da je to zelo pomembna pot. Gradimo torej most, ki je lahko zanimivo kot gradbeni projekt, ampak spet vidika prometa nima smisla, če ni nadaljnih povezav. Na to bi morali misliti. Vidimo, da smo gradili most, pozabili pa smo na povezavo z Rostokom. Prav tako vemo, da imajo baljske države velike težave, Litvanci pravijo, ne bomo gradili. Zato, ker drugi nočijo, drugi spet pravijo, ne bomo, ker drugi nočijo. Vse skupaj je zelo mučno, ampak tega se moramo lotiti. Mislim, da se je sedaj trasa nekoliko razčistila in. Ampak, če si pogledamo os Y, Hanover, Petlin, to lahko zgradimo, lahko pospešimo promet, ampak če vozlišč ne bomo posodobili, potem nam to ne bo koristilo. In zato moramo koncentracijo v Bremnu, Hanoverju in tako dalje, torej to koncentracijo vozlišč moramo razrešiti. Morda še kritična beseda v tej smeri, kajti sicer se mi zdi prav, da stabiliziramo železnice in treba je povezati tudi zaledje s pristanišči na čim bolj prijazen način. Hvala, gospod Kramer. Ni eh, zastopnikov komisije, se mi zdi, ni drugih priglasitev k besedi v zvezi s tem poročilom. Predajam besedo kolegu. Vrhovniku za zaključke. Najprej se zahvaljujem kolegom za podporo, ki so jo izkazali tej makro regiji Baltskega morja. Kolega Fleckenstein se je dotaknil točke, o kateri se bomo morali še pogovarjati, in sicer gre za konkurenčnost te regije. Kolega Vandalin je povedal, da gre za območje, ki je relativno zaprto, zaključeno, kar zadeva um, pomorski promet. Če si pove, pogledamo velike ladje, veliko imamo tudi tankarjev kjer iz Petersburga vozijo, razvažajo nafto po vsem svetu. To je zelo pomembno tudi, kar zadeva gostoto prometa in varnost v prometu. Ali smo prepričani, da ne bo treba tega tudi v prihodne upoštevati? In kolega Kramer, kar zadeva transevropske mreže, njihovo vključitev na področju Baljskega morja. Seveda, V tem poročilu nisem mogel poročati bolj podrobno, zato ker gre za posvetovanje odbor za regionalno politiko, je matični odbor, vendar pa moramo tudi ustrajati pri tem, da ostanemo pri nekem enotnem konceptu. Vedeti pa moramo tudi, da gre za turistično regijo. Najlepša hvala za izjave in za pripombe kolegov. Eh, Sam trenutek. Hotev sem samo povedati poročevalcu v zvezi s povezovanjem koridorjev z balskim območjem. Mislim, da je pomemben 23. koridor od Dunaja do Gdanska. Ta povezava med Mediteranom, Sredozemljem in Balskim morem je zelo pomembna. Povezava je to, je treba upoštevati tako, je, kot je poročevalec povedal v svojem poročilu danes. Hvala. Bien, alors, voilà pour... V redu. V zvezi s to točko je vse, še časovnica. V zvezi s tem. Um, osnutkom poročila oziroma mnenja. Eh, popravke do 28. Maj, marca. 22. marca bo v odboru razprava. 23. marca bo eh, glasovanje v odboru in glasovanje v poročilu v eh, odboru Reči bo 26. in 27. aprila. Sedaj je na vrsti naslednja točka dnevnega reda sicer razrešnica komisiji gospa Jala Sender je ni, ni prisotna. Gospod Kramer je predlagal predlog spremembe, ne vem, če ima kako pripombo in sicer razrešnica komisiji gospa poročevalka ni prisotna, kot sem že povedal. Gospod Kramer je predložil predlog spremembe, ni posebnih uh, komentarjev v zvezi s tem. Uh, predlog spremembe je zelo jasen, lahko ga preberete, ni drugih komentarjev. Torej, ta osnutek uh, mnenja bo uh, v odboru jutri. Uh, Pregledam. Potem je razrešnica uh, odborom agencijam, oprostite. Tudi tukaj ni posebnih eh, pripomb. Razrešnica za Cezar najprej. Ja. Želite o razrečnicah agencijam? Prosim, prižgite gospod Jensen mikrofon, drugače vas ne slišimo. <laughs> Of... Se upravičujem. Mislim, da nas je kar nekaj imelo težave z letom danes, tako da smo vsi skupaj še malo zmedeni. Sama se ukvarjam z razrešnico glede Emse, Jase, Ere in Cezarja. Vloženih je bila vrsta predlogov sprememb. Glede EMS-a je gospa Sendar tista, ki je uložila nekatere predloge sprememb. In sicer je želela dati večji poudarek na to, da agencija pripravi podrobno načrtovanje in strategijo. In njene predloge sprememb 1 in 2 lahko podprem k poročilu EMSE. Kar zadeva agencijo za zračni promet, tukaj imamo vrsto predlogov sprememb, vključno z nekaterimi mojimi. V njih sem se dotaknila velikih transferjev, do katerih je prišlo in Dotaknila sem se težav, do katerih je prišlo glede načrtovanja kadrov. Glede IASE obstajajo nekateri problemi in govora je recimo o medinstitucionalni delovni skupini, ki je bila ustanovljena za delo agenci. To je delovna skupina, v kateri svetujejo svet, komisija in parlament. Ta skupina je šele začela delovati in se bo verjetno odprtih vprašanj še dotaknila. Gospa Sender je imela enake predloge sprememb glede napovedi in analiz, pa tudi podrobnega načrtovanja. Tudi to lahko podprem. Kolega Balcitis pa poziva k temu, da bi imeli cilje in pokazatelje rezultatov. Tudi to lahko podprem. To je predlog spremembe številka 5. Potem je tu Evropska agencija za železniški promet. Tu imamo dva predloga sprememb gospoda Rikeja. Sama ju ne podpiram, ker želim poudariti, predvsem vprašanje dveh mest, dveh lokacij, to je treba urediti. Namreč trenutno ima agencija sedež na dveh lokacijah. Zavedam se, da ste v predlogu spremembe številka ena poskusili priti do neke vrste kompromisa. Dejali ste, da se zavedate, da to povzroča dodatne stroške. Potem imamo še predlog spremembe številka ena kolega Balcitisa glede cesarja. Povedali so mi, da je bil ta predlog spremembe umaknen, tako da o njem ne bomo glasovali. To so skratka moje pripombe glede predlogov sprememb, kot vidite, jih je relativno malo in mislim, da je ta zadeva relativno enostavna. madame foster a demandé la parole Gospa Foster. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želim spomniti na par stvari. Hvala gospe Jensen, ki je opravila zelo izčrpno in podrobno delo ter poročala o vseh teh razrešnicah. Ne bi se želela spuščati v stvari, ki sem jih že omenila ob prvi izmenjavi mnen. Kje smo sedaj? Zahvaljujem se predsedniku odbora, ki je povabil goste, s katerimi smo se pogovarjali o Cezarju, kajte govorimo o ogromnih naložbah v Cezar. Potem je tukaj tudi vprašanje, ki se tiče jase. Kot je povedala gospa Jensen, predlogi sprememb so nasplošno precej dobri. Eden je bil umaknjen, kot nam je povedala in sicer tisti, ki se nanaša na sesar. Če nas kaj skrbi, potem ne gre za to, da ne bi želeli podpreti razrešnice v načelu, ampak to, kar je gospa Jensenova nakazala svojim delom, je, da obstajajo nekatere temeljne težave. Če si pogledamo še zlasti jaso, pa tudi sesar. Čeprav moram reči, da je sedaj Patrik, ki zadeve vzel pod nadzor, ker se mi zdi, da je zelo sposoben človek. Ampak zdi se, da smo nadnik temu, da pozabljamo, da industrija vlaga ogromno denarja. Tako, ko gre za Cezar, torej ne gre samo za to, kaj da EU, potem pa IASA. E IASA e ima dve tretjini finančnih sredstev, ki prihajajo iz industrije. Gospod predsednik, lahko prosim utišate kolege, ki se pogovarjajo med tem, ko imam besedo? Hvala. Eno je torej razprava o tem, ki je dobiti sredstva za vodenje agencije, ampak kot rečeno, dve tretjini sredstev za IASO daje industrija, industrija pa daje delovna mesta. Vse to so pomembne stvari. Zato pomankljivost o katerih je govorila gospa Jensen, niso tako enostavne. Tako da načeloma seveda želimo podpreti razrešnico in nekateri predlogi sprememb, ki so bili vloženi, se mi zdi, da so zelo spodbudni. Vendar pa se mi zdi, da potrebujemo nekatera zagotovila, da bodo, gospod predsednik, narejeni koraki, da se obravnavajo ta vprašanja v smislu količine denarja in pomena agencije, o čemer sem pravkar govorila ob zaključku. Kar zadeva jaso in hvala za vaš odgovor, prosili smo, ali bi se nam lahko pridružili predstavniki jase, ker gre za več odprtih vprašanj, ne samo za eno. Mi se želimo pogovoriti z njimi, vi ste nam prijazno odgovorili in dejali, vsi koordinatori se strinjajo. Seveda upam, upala sem, da bodo vsi koordinatori enega mnenja, kar zadeva jaso. In tu želimo iti naprej. Sicer pa kot rečeno, zahvaljujemo se gospe Jensen za opravljeno delo. Mi želimo, da pride do teh razrešnic, ampak tukaj moram reči, da smo neodločni. Naj izglasujemo te razrešnice kljub vprašajem, ki jih še imamo v svojih glavah. In tu potrebujemo nekatere zagotovila, da se bodo zgodile nekatere bistvene strani Ne vem, ali je komisija tista, ki nam lahko da taka zagotovila. So to agencije, nekdo mora priti k nam in nam dati zagotovila, kajti predvsem pri IASI in tudi pri Cezarju so nekatera vprašanja glede razrešnice še odprta. Gospod Bradburn. German, um... Hvala, gospod predsednik. Gospa Foster je bila zelo diplomatska v svojih pripombah. Sam verjetno ne bom tako diplomatski, kajti moram reči, da sem pravzaprav sit jase. Sit sem je zato, ker po mojem mnenju niti slučajno ne zagotavljajo prave vrednosti za denar. In poročilo gospe Jensen je omenilo veliko pomankljivosti te konkretne agencije. Ampak moram reči, da sem sit njenega pristopa. Gospod predsednik, kot veste, smo bili v korespondenci in zdi se sedaj, da je jasa zahtevala dodatno regulativo tudi na športnih dejavnostih, ki predstavljajo samo koničke. Tudi vtikajo in mešavajo se tudi na področje padavstva, recimo kot konička. Gospod predsednik, mislim, da je čas, da končno pokličemo na odgovornost to agencijo in da jih povabimo, da pridejo k nam. No uh, Predstavnikov komisije ni med nami, gospa Ajala Sender je prispela.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 je tudi razrečnica pomembna, ampak tu v Lilu imamo samo en urad za sprejemanjem, ampak zato, da se zmanjšajo stroški, zato, da določamo tudi eh, sestanke v, v, sr, v središču. Vsekakor financirali smo kredite za Eh, ustanovitev agencije, zato da bi finančno breme bilo nižje od tistega, kar je bilo predvideno v samem proračunu za agencijo. To je vsebina te spremembe. V resnici strošek agencije, če gremo si ogledati mm, zneske, je nižji v primerjavi z drugimi agencijami, ker smo Eh, pridobili eh, sredstva strani države in krajevnih skupnosti. Za glede drugega predloga sprememb se strinjam, ne spreminja vašega predloga spremembe, ampak imamo neko težavo, ker eh, v železniškem sektorju je težko najti eksperte, ker eksperte te, v tej stroki so že starejše osebe in eh, države, ki imajo probleme z prestrukturiranjem svojega omrežja, nočejo spustiti z rok svojih ekspertov. In zato je, imamo težave z rekrutiranjem novega osebja in zato nam ne, ne zmoremo zakriti delovnih mest. Uh, Gospa Ajala Sender, vem, da boste govorili o svojem poročilu, ste pa tudi poročevalka v senci za poročilo gospe Jensen. Izvolite. Tava ja hvala brian žal pogovarjala sem se državnim sekretarjem v zvezi z uh, proračunskim odborom in predstaviti morajo um, proračun se pravi eh, imamo dva, dva predloga sprememb gospoda kramerja in mislim da sta sprejemljiva je že dalj časa eh, predlagal ta opravek in potem še drugi predlog eh, spremembe, ki poudarja dodatno, da je treba potnikom razložiti, katere so pravice, ki jih imajo. Jaz se apsolutno strinjam s tem predlogom popravka, če se tudi drugi strinjate v zvezi eh, s svojim predlogom spremembe kjer skušam tudi vnesti večji podarek na pojem turizma. Mislim, da se lahko potem strinjamo z vsem tem, kar zadeva eh, s poročilom gospe Jensenove in zahvaljujem se ji za opravljeno delo in za napor v zvezi z vsemi agencijami. Sem hotela še povedati in spomniti da sem mm, predstavila dva predloga sprememb v MC in eh, že leta se ukvarjamo s tem, s to agencijo. E, imeli smo več razprav in MSA je priznala, da e, parlament, predvsem kar zadeva operativo in stroško zvezi z varnostjo, smo zelo prisotni, kar pa zadeva Eh, predvidevanja, imamo nekje neko vrzel, ki jo treba zapolniti. Prihaja do uporabe sredstev eh, v predproračunu, ki eh, so lahko na voljo agencije, ampak vse skupaj ni jasno. Za tako agencijo, ki je tako pomembna, je treba stvari uh, Eh, pojasniti. Potem sem hotela še vprašati, kar zadeva agencijo o varnosti v letalstvu in EASO, sem hotela vprašati. Jaz tu sem se omejila na to, da sem predstavila nekaj predlogov sprememb in zahtevala, da bi imeli, da bi imeli bolj poglobljene programe, ker želimo, da je sporočilo jasno, da, je, da zagotovimo več konkretnosti. V dveh predlogih sprememb sem hotela izvedeti, da mi poveste, kateri je mandat medresorske skupine za, ker se tu daje mandat za eh, nadzor v postopku in mislim, da na ta način gospa Jensenova je hotela podkrepiti to funkcijo, vendar ne bi hotela da bi to uh, išlo izven kontrole um, odbora za nadzor proračuna, tudi v, svi, v smislu uh, zaposlovanja osebja jaze. Mislim, da je hotela okrepiti to kontrolo, ampak uh, sprašujem, če je to res. In potem Agencija za železniški promet. Tukaj sem hotela samo povedati, da se strinjam v okvir tako smo že slišali prej, da imamo dva sedeža. Moramo predstaviti stvari pravilno državljanom, drugače je dezinformiranje. Eh, moramo povedati, kje ima sedež agencija, zato da izboljšamo predstavitev in dostopnost. In potem v zvezi z raznimi obveznostmi naj povem, da bi morali najti kompromis med Jensenovo, oziroma predlog Jensenove, ki govori o samozadostnosti. E, mi pa govorimo o težavah. Agencija mora e, povečati število oseb, ki delajo za njo, je tu težko in zato bi radi videli, da pridemo tu do kompromisa. Gospod Rihal je res ima prav, da je to že v sami dinamiki agencije, ko se šele ustvarja hopefully uh, diplomatically as Mrs Foster and not Gospod Jensen, gospa Foster, gospod Bradburn. Well, thank you. Oh. Hvala lepa. Najprej naj povem, da se strinjam tako z gospod Fosterjevo kot s gospodom Bradburnom. Mislim, da je dobra ideja, da se srečamo s predstavniki agencij, zlasti jase, da se pogovorimo o tem, katere probleme vidimo mi in katere vidijo oni za v prihodnje. Medinstitucionalna skupina. Spraševali ste, zakaj gre. To izvira iz dejstva, da se ustanavlja vse večje število agencij, regulatornih agencij, Za nekatere izmed njih bi lahko rekli, da pravzaprav nadomeščajo upravo in vse to se jemlje iz proračuna, ki je izven upravnih izdatkov. Lahko bi torej rekli, da kradejo denar za operativne izdatke in ga namenjajo za upravo. Ampak to ni celotna razprava. Parlament se je dogovoril s svetom in s komisijo, da vsakokrat, ko se ustanovi agencija, obstaja postopek, kako se tega lotiti, zato da se opravi ocena vpliva, da se prouči stroške in koristi ustanovljanja agencije. In Mislim, da je bilo pred kakima dvema letoma, ko je komisija ocenila celoten sistem in dejala, vse skupaj je treba generalno pregledati in morda celo skleniti nov medinstitucionalni dogovor. Ustanovljena je torej bila medinstitucionalna skupina, videti moramo še, kateri komisari bodo v njej. Ampak pred volitvami je bilo govora o komisarju, za proračun in nadzor proračuna, gospod Kales in gospod Gribovskajte. In v tej delovni skupini naj bi bila tudi vrsta ljudi iz sveta. Iz šestih največjih skupin so bili imenovani predstavniki, sama sem ena od njih, torej sodelujem v tej medinstitucionalni skupini, kjer dobivamo veliko študij o tem, kako deluje celoten sistem agencij, kako se razvija in kateri so skupni problemi ter katere skupne rešitve bi lahko poiskali. Ne gre za to, da bi nadomestili katerikoli odbor ali da bi hoteli nadomeščati odbor za nadzor proračuna ali odbor za proračun. Gre samo za to, da želimo na en mah rešiti več zadev in skleniti nov medinstitucionalni dogovor. Ampak moram reči, da se mi zdi zelo zanimivo, ko se začnemo spuščati vsebinska vprašanja v takem kontekstu. Zanimivo pa je tudi, seveda, da imamo priložnost, da zadeve še bolj temeljito spremenimo, imamo nekatere probleme, ki so skupni vsem agencijam, recimo pravila glede kadrovanja. Morda jih vsaka agencija nima, potem finančni predpisi včasih povzročajo težave. Ena od agencij je recimo dejala, ali je možno organizirati razpis za 30 mobilnih telefonov. In to vse kaže, s kakšnimi problemi se te agencije srečujejo. Potem pa imamo tudi bolj resne probleme. Namreč včasih imajo upravni odbor, v katerem sedijo predstavniki vseh držav članic. Komisija seveda igra določeno vlogo, ampak kdo je v končni fazi odgovoren? Spomnim se, da sem takratnega komisarja za promet gospoda Baroja nekoč vprašala glede nečesa, kar se je nanašalo na letala. Šlo je za Dash 8, pri katerih so se pojavljali problemi. Avstrija in Danska sta prizemljili ta letala, jasa pa ne. In vprašala sem komisijo, kaj se dogaja. EASA, se zdi, da je dajala prednost bombardjeju ali pa so bile nacionalne agencije tiste, ki so nekaj počele narobe. Jasa je potem poslala dokument in z velikimi težavami odgovarjala na vprašanja, ki smo jih zastavljali. In moram reči, da sem že iz samega odnosa komisarja videla, da mu ni bilo všeč, kako smo se lotili tega kar se je zdelo, da je moral nositi vso krivdo, po drugi strani pa sam ni mogel narediti kaj dostega, ni mogel reči, odpustili bomo generalnega direktorja Jase. Vse to so stvari, ki si jih moramo ogledati. Kje je končna odgovornost? In to, da to počnemo v tem kontekstu, je zelo pomembno, pa tudi v širšem kontekstu moramo to početi. Zato se mi zdi, da se bo moralo to ponavljati večkrat. Podpiram vaše predloge sprememb in ponovno si bomo gledala predloga sprememb gospoda Rikeja, kar zadeva um, breme kadrov za ero. Poskusila bom čim bolj pozitivno pristopiti k temu predlogu spremembe. Res je, težko je dobiti kadre za ero kar enostavno nimamo strokovnjakov za evropske železnice, imamo strokovnjake za nacionalne železnice, tako da tu so veliki problemi. Gospod Kun, ste lahko kratki? Uh, uh, Kolega Itele žal ni mogel priti. Mislim, da vsi poznamo, kakšna je situacija glede agencij. Strinjamo se s poročevalko gospod Jensnevo. Kar zadeva Evropsko agencijo za železniški promet, je dal kolega Rike dobre predloge, ki jih bomo podprli, to je jasno. Glede komisije in ustrezne ocene, to imam prošnjo. In sicer, ali bi bilo možno, da bi pri predlogu spremembe 2 odstavek 9a imeli glasovanje po delih. Prvi del bi bil do Field of Tourism, drugi pa And Welcomes to New Legal. To je moje vprašanje. Bi bilo to možno? Kuhn, always... Gospod Kun, vedno imate lahko glasovanje po delih. Le če nam pravočasno poveste, da želite glasovanje po delih, ga pač lahko imate. Ni potrebno, da sprašujete, gospod Ajalo Sender. Vedno lahko organiziramo glasovanje po delih. Sí. Que, perdone, mm, presidente, lo que no le entendió exactamente hasta dónde llegaba. Sí. Moram reči, da nisem povsem razumela, dokot ste oziroma kako ste želeli razdeliti to besedilo. Supported in multi-annual budgetary framework ste s govorili o tem? Okay. Odstavek 9a. Predlog spremembe 2. In moja pripomba je bila, prvi del naj bi šel do Field of Tourism v angleščini. Drugi del pa do And Welcome's a New Legal. <laughs> we have now not the, the voting situation. <laughs> but we would assume that if you want to. Predvidevamo. Da, če želite razdeliti besedilo, se verjetno ne strinjate s celoto, kaj ne? Hotev sem reči, da, če želite glasovanje po delih, zaprosite za to in potem to lahko organiziramo. Vaša pravica je, da zahtevate glasovanje po delih, tako da tu problema ni. Dobro, naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Alka Dravja. Trenutno je še v odboru za gospodarske zadeve, kjer obravnava drugo poročilo. Sam predlagam, da začnemo z razpravo o predlogih sprememb kljub temu. V njegovem imenu bi podal nek splošen pregled, ko pride, pa lahko pove še kaj več. Zdi pa se mi, da je tu glavno vprašanje vključevanje neodvisnih samozaposlenih voznikov. Vem, da je bil parlament zelo razdeljen glede tega. Tri skupine so za vključitev in še del še ene skupine, ostali so bili proti temu. Tako da imamo tukaj precejšen razkol, kar zadeva to konkretno poročilo. Gospod Al-Kadravi Al je poskusil poiskati kompromisno rešitev z vključitvijo samo zaposlenih voznikov, vendar pa pod ugodnejšimi pogoji in kolikor vem predlaga, da bi zanje veljalo vse tisto, kar velja za nadzor za tahografom. Ne vemo sicer, ali bo to dobilo podporo v tem odboru. Glede na prejšnje razprave vidimo, da nedvomno ni strinjanja. Gospod Gros skupaj z gospod Jensnovo sta pripravila par predlogov sprememb in se lotila problema z posem drugega vidika. In sicer sta se osredotočila na vključitev voznikov vozil pod 3,5 tonami v predpise glede delovnega časa. Tisti, ki so za to, da se to skupino vključi tudi v direktivo o delovnem času, pa pravijo, da ni nujno, da se to naredi skozi to direktivo. Torej, eno je, da se vključi neodvisne voznike in drugi predlog pa se nanaša na mejo 3,5 ton. So, Glede tega bomo torej morali še razpravljati. Če si zadeve ogledamo od zunaj, če bomo sprejeli predloge poročevalca v našem odboru za promet, potem lahko dobimo kompromisno rešitev v odboru za zaposlovanje na plenarnem zasedanju. Še vedno menim, da obstajajo nekateri elementi njegovega poročila, ki bodo končali na plenarnem zasedanju ali pa vsaj odboru za zaposlovanje. Menim skratka, da je to nekaj, o čemer moramo razmišljati, ko bomo pripravljali stališče odbora za transport v zvezi s tem poročilom. Sajt, na kratko sem podal uvod, nisem se spuščal podrobnosti, dotaknil sem se samo glavnih problemov med tem, ko smo čakali na te. Če želiš prevzeti. Ti sedaj dajem besedo, nikakor pa se nisem drznil povedati kaj več kot zgolj podati uvod. Potem pa bomo odprli razpravo. Skratka, sem sem povedal samo tiste osnovne stvari. Hvala lepa. Opravičujem se, ker nekoliko zamujem. Ni ravno idealno, če se o dveh različnih poročilih razpravlja v dveh različnih odborih ob istem času, ampak če se to zgodi, se pač temu ne da izogniti. Predlogi sprememb. K mojemu poročilu je bilo vloženih nekaj predlogov sprememb, pogovarjal sem se že s poročevalci v senci. Nasplošno gledano, naj povem, da sem tudi sam vložil nekatere dodatne predloge sprememb, ki so v skladu z mojo splošno linijo, kot sem jo predstavil pred nekaj tedni. Kot veste, sem sam želel opustiti to razdeljenost pol pol v zvezi s tem, ali naj bodo samo zaposleni delavci vključeni v to besedilo ali ne. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ker sem prepričan, da je bilo to že umenjeno v vodnih pripombah. Sem pa predlagal, da se zmanjša upravno breme. Naprimer, potem obveznost registriranja oziroma evidentiranja naj bo omejena zgolj na tahograf. To je odziv na kritike v zvezi z vključitvijo samozaposlenih voznikov v besedilo. Kar pa zadeva samozaposlene voznike avtobusov in čas za počitek, naj povem, da sem govoril o registraciji oziroma evidentiranju potnikov, ki vstopajo v avtobus. Kot veste, je ena od zelo pomembnih stvari to, da tahograf beleži čas počitka, pa tudi vstopanje oziroma izstopanje. Predlog spremembe 36 in 37. To sta moja predloga sprememb in tu sem želel specificirati podatke, ki jih mora beležiti tahograf. Ampak to vse temelji na eni in isti ideji. Mnenja se tu razhajajo nekateri kolegi ne želijo, da bi bili samo zaposleni vozniki vključeni iz načeljnih razlogov. Drugi so nasprotnega mnenja in mislim, da bomo enostavno morali glasovati. Glasovali bomo jutri in videli, kakšno je mnenje večine. Potem seveda tudi glasovanje v odboru za zaposlovanje in videli bomo, kakšna bo večina tam na podlagi tega, pa se bomo potem odločili. Tudi drugi kolegi so predložili predloge sprememb, gospod Grož in gospa Jensen. Nekatere predloge sprememb lahko podprem. Recimo, predlagano je bilo, da bi de facto vozniki vozil pod 3,5 tonami bili vključeni v določbe te direktive. Gospod Leichfried, je v predlogu spremembe 27 dejal, da je to treba proučiti. Vendar pa to ne bo tako enostavno, če bomo hoteli to uvesti v praksi. Mislim vsekakor, da je vredno pogovoriti se o tem in nedvomno bo o tem veliko govora tudi na plenarnem zasedanju skupaj z komisijo in svetom. Predlog spremembe 33. Grož Jensen tega ne morem sprejeti, ker želijo črtati definicijo samozaposlenih oziroma lažnih samozaposlenih. To se nam zdi, da je nujno, da ostane. Čeprav vemo, da imamo inšpekcije na nacionalni ravni, pa je moj dolgoročni cilj ta, da pride do dolgoročne harmonizacije inšpekcijskih pregledov in sam sem dal nekatere predloge. Mislim, da ne bi bilo prav, če bi črtali to definicijo zlasti glede na to, da gre za eno od pomembnejših točk Predlog spremembe 31 v redu govori o posledicah. Gospa Tikal je predložila nekatere predloge sprememb glede varnosti, gospa Wortman Kohl je tudi vložila nekatere predloge sprememb in sicer govorijo konkretno o izmenjavi dobrih praks in dobrih idej med državami članicami glede tega, kako je mogoče ugotoviti kateri so lažni samozaposleni vozniki. To so nekateri, so pa tudi drugi, ki jih ne morem podpreti. In ena zadnja. Podpiram predlog spremembe gospo Lichtenberga glede nočnega dela. Vem, da imamo tukaj veliko različnih mnen, tako da bo pač treba počakati in videti, kakšen bo rezultat glasovanja. Toliko za enkrat, gospod predsednik, glede nekaterih predlogov sprememb. Hvala. Pet prijavljenih govornikov imam. Lepo pos, prosim, dve, tri minute. Vem, da je to zelo vroča tema, ampak pri nekaterih vprašanjih bomo pač morali glasovati. In so zadeve relativno enostavne. Gospod Kun. Ja, e äh, v imenu EPP. Glede predlogov sprememb naša 19.30 se nam zdi zelo pomembna. Podarjamo pa, da smo pripravljeni na kompromis in sicer kar zadeva vozila pod 3,5, ki jih vozijo delo jemalci. Tukaj gre za neodvisno zaposlene. To bi morali vključiti v direktivo. Smo si pa pogledali statistiko in to tudi poslanci veste, namreč ravno na tem področju se dogaja največ nesreč. Zato bi lahko povečali varnost, če bi sprejeli potrebne ukrepe. Ne strinjamo pa se s tem, da bi čisto vse samo zaposlene voznike vključili v direktivo o delovnem času. Problematično se nam zdi tudi vprašanje lažnih samostojnih voznikov, kako se da to preveriti. Zdi se nam pomembno, da se kasneje spreme ustrezen dokument, kjer se bomo posvetili konkretno temu. Potem, kar zadeva definicijo nočnega dela, menimo, da je v eni od direktiv to že jasno opredeljeno in urejeno, ni treba, da to ponovno urejamo. Sicer pa želimo podpreti tudi varnost v cestnem prometu, tudi socialne vidike je treba upoštevati pri pregledu in želimo tudi, da bi direktiva po dveh letih ponovno ocenili, zato da bi dobili čim boljše rezultate. In še kar zadeva naš jutrišnji sestanek. Gospa Jensen in gospod Groš sta mi pravkar povedala, da želimo torej jutri glede številk 19 in 30 uložiti ustna predloga sprememb. Imamo jo že na voljo, ampak lepo prosim, da bi to lahko jutri predstavili. Again, I just remind you oral amendments ostne predloge spremembe pa lahko uložite. Gospa Jensen v imenu Alde. Yes, Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Elka Dravu za njegova prizadevanja za dogovor. Toda mislim, da smo v tem položaju 50-50 oziroma pol-pol. Sama sem uložila predloge sprememb skupaj z gospodom Grošom. Zato, ker sem in to sem dejala, da bi morala direktiva o delovnem času pokrivati mobilne delavce, torej vozne delavce. Jaz sem mislila, da Eh, direktiva o delovnem času pokriva tudi eh, voznike taksistov. Gospod Alkodrav pa, Al, Elkadrav pa pravi, da je to del drugega besedila. In zato sem v zvezi s tem uložila eh, predloge sprememb. To je zapletena tema. Zato potrebujemo ustne predloge sprememb. In sicer v zvezi z členoma 19 in 30. problem je, da uporabljamo ljudi, ki jih pokrivajo ure, oziroma ki jih pokrivajo besedilo o urah počitka in dela. So pa tudi skupine, ki ne želimo, da jih pokriva direktiva o delovnem času. Zato potrebujemo predlog spremembe. Naprimer številka 19. Torej ta direktiva bi um, veljala za vse razen za tiste, ki vozijo vozila pod 3,5 ki, voz, ki vozijo vozila pod 3,5 tono. Ne, to pa ne pomeni, da se ne strinjamo s 27. Kajti mislim, da direktiva o delovnem času ne bi smela pokrivati eh, tega eh, oziroma te tonaže 3,5 tona. Ta hip se namreč pogovarjamo o direktivi o delovnem času. To je moja glavna teza. Vidim, da imamo že pet, šest različnih stališč, ampak čas bo pokazal. Gospa Lichtenberger. Kolegica Jensen, lepo bi bilo, če bi se dalo rešiti če bi se dalo ločiti eh, delovni čas in pa čas počitka in dela. Ampak te dve temi sta povezani, ker, se, ker gre tukaj za iste osebe. In eh, če so vozniki preutrujeni, potem ogrožajo prometno varnost. Zato tega ne moramo tako ločiti, kot bi bilo logistično lepo, če bi bilo to seveda možno. Moja druga pripomba. Pri lažnih zaposlenih voznikih imamo največje težave. Razumem, da obstaja predstava o tem, da bi moral vsak početi, kar želi, dokler lahko pravzaprav škodi samo sebi. Ampak v tem primeru ne gre za to. Če je človek preutrujen in vozi vozilo težko 40 ton, ustvarja potencijalno večjo nevarnost. Sedaj pa smo pri 3,5 tonah. In razlikovanje se mi zdi zelo problematično. Tudi s 3,5 tone lahko povzročimo veliko škodo. In tudi, če izhajamo iz tega, da so potovanja kratka, Morda je to na periferiji možno, ampak v centru Evrope temu ni tako. Vozniki lahko vozijo neurajeno in ta sektor se je zato izredno razširil in iz tega izhajajo nevarnosti in na to se moramo odzvati. In mislim, da to od nas pričakujejo tudi ljudje. Namreč, da se odzovemo na to možnost izogibanja, ne pa da se delamo, kot da se ni nič zgodilo. Res je, nadzirat, res je, da je težko nadzirati, kdo je samo zaposleni voznik in kdo je v resnici samo zaposlen. Tukaj obstaja eh, velika mm, kreativnost, slaba kreativnost. Ko pa gre za prometno varnost in pa za urejena konkurenčna razmerja med razumnimi podjetji, in pa med tistimi, ki opravljajo socialni dumping, eh, se moramo torej odločiti tako, kot sem dejala. Prosim, da razmislite o tem. Vsak seveda to vidi iz svojega vidika, to razumem. Toda mislim, da je osredna točka ta, da dokler lahko vse to tako malo nadziramo, moramo opozarjati na nadzor in mislim, da je to bistvenega pomena. Dalen. Gospod Van Dalen. Eh, Hvala, gospod predsednik. Cenim napor in delo kolega Elka Dravja. Tudi na simpatičen način je nastopil. Ampak v politiki potrebujemo jasnosti to smo rekli pred desetimi dnevi v Štrasburgu <clears throat> in po našem, torej ta kategorija more ostati izven področju porabe direktive. In tako bomo tudi se vedli jutri, ko bomo glasovali. Ampak je tu nekaj eh, predlogov sprememb 24 in 25 kolegov in zato ta dva predloga bi prašal, da uh, glasujemo po delih, v dveh delih, po ločenih delih in to je predlog sicer. Uh, pridružujem se temu, kar je povedal gospod Kun. Skupina je odprta in pripravljena na kompromis. Rekel je, da je njegova skupina odprta in pripravljena na kompromis. Ne vem, kaj tu meni s tem, z besedo kompromis. Uh, Um, torej, zanima me, kako ste odprti za kompromis. Ne vem, če bo to potem učinkovito ali ne. Bomo pač videli jutri v teku glasovanja. Hvala. Torej, če želite glasovanje po delih, prosim, obvestite sekretarjat, zato da bomo uh, lažje oblikovali uh, glasovanje. Well, <clears throat> uh, really the... Bradborn imamo predloge sprememb v treh sklopih. In v uvodu ste že povdarili, kateri so problemi. Prva točka so samozaposleni vozniki. V prvotni razpravi, kot se spomnite, sem povdaril dejstvo, da v mojem volivnem okrožju kjer imamo 900 eh, podjetij, ki se ukvarjajo z distribucijo in logistiko. To so majhna in eh, izredno majhna podjetja. In nedvomno bo to besedilo močno vplivalo na njihovo zmožnost delovanja. In drugič, Omenjali ste omejitev 3,5 tone. Nekateri želijo, da bi to vključili v direktivo. Lahko se oprem na izkušnje iz mojega volivnega okrožja. Pri, tam imamo veliko eh, podje, eh, podeželskih skupnosti in številni vozniki kopro, iz vode vozijo do lokalnih eh, kmetij in tako naprej. Tega ne moramo urajati, kajti primer je različen enega od drugega. Kolegica pred menoj je opredelila problem. Problem, ki obstaja v Avstriji, ni enak problem v Združenem kraljestvu. In tukaj gre za to, da želimo najti rešitev, ki bo um, rešila vse uh, ampak ne, mo, ne, ne obstaja ena rešitev, ki bi lahko rešila položaj v vseh državah članicah. In še nekaj. Opredelitev nočnega dela. Do sedaj smo vedno imeli koncept, da je nočno delo stvar subsidijarnosti in da se države članice same odločajo, kaj je opredelitev nočnega dela. In tukaj imamo predloge sprememb, ki to zagovarjajo in mislim, da to, oziroma ki to uh, spodkopujejo in mislim, da to ni prav, kajti, kot sem dejal, ne obstaja ena rešitev za vse. Ne bi oduzel pristojnosti eh, držav, od državam članicam in jo predal eh, Evropski uniji. Hvala. Gospod Paskareli, v imenu komisije, prosim. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Komisija je, komisija je izdelala predlog, pri katerem ustraja. Izmenjali ste argumente, v odboru za zavod za poslovanje so prav tako razpravljali o tem. A, gospod predstavnik komisije, ta izmenjava mnen še vedno traja. Lahko nadaljujete. Oprostite, nisem vas čisto razumel, ampak ne nadaljujem. Torej, izdelali smo predlog, eh, pri katerem ustrajamo. Želim povdariti, da komisija seveda skrbi uh, prometna varnost, varnost pri delu in tako naprej, tako kot povsod. In okvarjamo se s tem vprašanjem, ampak mislimo, da to ni pravo besedilo za to. Gospod Elka Dravi si je prizadeval uh, za kompromis. To, da vidim, da so stališče o tem odboru in odboru za poslovanje še vedno zelo nasprotojoče si. Verjetno ima gospod Elka Dravi prav, ko pravi, da mora odbor glasovati. Mi imamo svoje stališče gled, glede številnih predlogov sprememb. Želimo si kar najširši sporazum gospod poročevalec je prizadeval za kompromis. Njegovi predlogi sprememb 1, 6, 7, 10, 22, 29, 32, 40, vsi vključujejo samo zaposlene voznike in tega komisija ne more podpreti v takšni obliki, kot je sedaj, dokler, ni, primer, dokler, ne, dokler ni zagotovljeno primerno izvajanje. To pa ni zagotovljeno, dokler ne ustvarimo regulativnega okvira v državah članicah in se strani komisije. Gospod Elka Drav predlaga, da bi se morala komisija s tem ukvarjati. Mislim, da gre poročevalec predaleč v primerjavi s tem, kar v resnici lahko storimo in s tem tvegamo, da bomo dobili za zakon, zakonodajo, ki jo bomo vsi zelo težko izvajali kar pa se tiče 3,5 tone. Pripravljeni smo o tem razmisliti. Toda imamo splošno pravilo, kjer se vsa eh, ta zakonodaja uporablja za vozila nad 3,5 tone, tonami in ne moremo se odločiti, da bomo znižali a, eh, to mejo za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 Torej, ukvarjamo se s tem, izdelali bomo predloge v zvezi s tem. Toda ne želimo eh, to početi na ehm, ad hoc, eh, na prehiter način, ne želimo se prenagliti in ne želimo to početi od primera za primer. Predloge sprememb si, si prizadevajo za boljšo opredelitev tega, kdo je samo zaposleni voznik in kdo ni. Tukaj gre za. Um, ta znani primer lažnih samozaposlenih voznikov. In to povzroča preglavice izvajanju obstoječe zakonodaje. Podpiramo predloge sprememb, ki gredo v smeri jasnejše opredelitve tega. 9, 31, potem predlog spremembe 20, gospe Vortman Kol, pa tudi predlog spremembe gospe Tikau, ki pravi, da bi se morali vsi bolje zavedati eh, te zakonodaje. Hvala lepa. Much, Hvala lepa. Said, prosim, če pohitiš, kaj ti bliža se sestanek koordinatorjev. Mislim pa, da eh, ta hip ne bomo več nikogar prepričali v nasprotno. Eh, Hvala, predsednik še tri minute imam na voljo. Vsekakor. Najprej bi povedal komisiji, ampak tudi kolegom, da v sedanji direktivi tako kot je pravno zavezujoč v tem trenutku, so prisotni samozaposleni vozniki. Se pravi, vse opa pripombe v zvezi z tem, da ni eh, spremljivo, da ni izvedljivo. Vse to je zelo lepo in prav, ampak moramo vedeti, da moramo živeti s tem. Če ta parlament ne bo zauzdel drugega stališča skupno z drugimi institucijami. Nadzor je pomemben element in zaradi tega sem poskusil uh, unesti evropsko, evropski standard za nadzor. Neko evropsko razsežnost imamo že, skupno, skupni trg, enotni trg in skupne nadzore in zato sem rekel, morda ne bomo tega odločali, o tem odločali sedaj, naj komisija poda svoje predloge. Razumem, da komisija to ni cenila, ker ima preveč dela, razumem, kje so težave, seveda vse razumem, ampak da zaključim, gospod predsednik, eh, naj se povrnem na predlog.